with the meeting. Bomo nadaljevali z našim sestankom in prisrčno vas pozdravljam na razpravi v odboru za zaposlovanje. Govorili bomo o Evropskem socialnem skladu Plus in najprej bom predala besedo naši poročevalki, gospe Lope Fontanje. Izvolite. Gracias. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi najprej rada pozdravila vse skupaj tudi vas. Po tem poletnem odmoru upam, da ste si spočili, da ste uživali v prostem času. Sedaj pa nas čaka veliko dela in od nas bo to zahtevalo veliko truda. Radi bi zaključili to poročilo pred koncem mandata. Preden se spustimo v poročilo in 19 predlogov sprememb, moram reči, da se strinjam s splošnimi smernicami poročila Evropske komisije in tudi s predlogom, da se združi več različnih skladov, da bi zagotovili sinergijo in več prožnosti. Imamo tudi priporočila za posamezne države, kot tudi novi socialen, eh, evropski steber za socialne pravice. Kot sem že povedala pred eh, poletnim odborom, to poročilo pokriva najpomnejša področja, ki bomo dopolnili s predlogi sprememb, eh, ampak se bomo vedno držali splošnih smernic kot sem že povedala. Imamo zelo malo časa in če želimo dobiti dobro poročilo, s katerim bi lahko zagotovili boljše delovne pogoje in bolj socialno varnost, moramo zagotoviti večino in zato moramo sodelovati. Po mojem mnenju je še posebej pomembno, da prisluhnem vsem mnenjem in še posebej odprtim vprašanjem in skrbem naših kolegov. Obstaja veliko pomembnih izzivov na področju socialne varnosti, za katere mora Evropa poiskati rešitev. Stopnja brezposelnosti, veliko število mladih, ki niso ne v usposabljanju, ne zaposleni in pa pomankanje socialnih pravic in razlike med regijami. Evropski socialni sklad sklad je najpomnejše urodje Evropske unije za spodbojene zaposlovanja in socialne vključenosti. Z predlogom Evropskega socialnega sklada plus pa bomo okrepili evropsko razsežnost na socialnem področju in tudi spodbudili zaposlovanje mladi. To je zelo dobra novica za vse, ki si želijo dobrih rezultatov. Zaradi tega menim, da je pomembno, da združimo v tem novem skladu Evropski zeleni sklad plus več skladov. S tem bomo poenostavili postopek, olajšali dostop eh, za upravičence, istočasno pa bomo izoblikovali sinergije med bolj integriranimi pristopi. Še posebej je treba izpostaviti mlade. Povdariti je treba, da so prihodnost Evrope. Vse eno pa je stopnja brezposobnosti med mladimi dvakrat višja kot poprečja brezposobnosti. Njihova neuključenost v delovni trg škodi koheziji Evropske unije, istočasno pa ogroža trajnost in vzdržnost eh, držav eh, in blagine v državah. Torej, pomembno, da vključimo mlade na trg dela države z najvišjo stopno brezposobnosti so države, ki trpijo zaradi največjih gospodarskih in socialnih težav. Zaradi tega bom predlagala, da povečamo za 10 do 15 odstotkov sredstev za zaposlovanje mladih, ki niso vključeni v sposobnosti, niti ne delajo med 15 in 19 letom starosti imamo tudi drugo pomembno področje in to je boj proti revščini in socialni izključenosti. Rada bi podarila to področje in zdi se mi zelo pozitivno, da je Evropska komisija temu namela 25 odstotkov sredstev, vendar pa to ni dovolj. Vem, da so sredstva omejena, vendar pa mislim, da bi teh 25 odstotkov morali dopolniti še z dodatnima dvema odstotkoma, zato da bi dosegli uh, poprave, ko gre za privatizacijo hrane in pa osnovne prehrane. Upravičenci potrebujejo pomoč za preživetje in za izhod izključenosti. Živijo v vseh evropskih državah. V nekaterih državah članicah je je seveda politika lahko boljša ali slabša, ko gre za boj proti revščini. Ravno tako se mi zdi pomembno, da spodbudimo aktivno sodelovanje nevladnih organizacij na tem področju, še posebej tistih, ki delajo na področju vključevanja Romov in ljudi, ki živijo v razmerah izključenosti in da jih vključajo v programe in ki se soočajo s stiskom. Istočasno je treba upoštevati, da mora sklad eh, spodbujati enakost glede priložnosti in odpravljati diskriminacijo, ko gre za dostop do trga dela. Za konec, če želimo odpraviti vrzeli, ki obstajajo znotraj in med regijami in resnično spodbuditi trajnostno in integrirano rast, moramo k temu pristopiti s treh vidikov, z gospodarkega, socialnega in teritorijalnega vidika. Podeželja trpijo zaradi geografskih razmer, imajo manj infrastrukture in manj gospodarskih in eh, zaposlitvenih priložnosti. Istočasno pa trpijo zaradi staranja prebivalstva. Če si to pogledamo z teritorijalnega vidika, bo zelo težko doseči zastavljene cilje. To so najpomembnejši predlogi v tem prvem osnutku, ki sem ga pripravila pred poletnim odborom. Predlog bomo dopolnili s predlogi sprememb in ta predlog gre v isto smer kot eh, poročilo, ki ga je pripravila komisija. Veselim se že sodelovanja z vsemi vami in upam, da bomo kmalo napredovali tudi na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala za ta uvod. Zdaj pa bomo prisluhnili poročevalcem Senci. Začenje z gospodom Benefajem iz Italije in skupine SND. Izvolite. Grazie, predsednik. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala kolegici Veroniki Lopefontanji za predstavitev osnutka poročila. Mnoga točka ki so bile navedene, so tudi v našem interesu in sicer gre za sodelovanje in za hitro delo v tem odboru. Imamo tudi zelo jasen, ča, jasno časovnico. Eh, in tu mm, je pomemben datum, predvsem so volitve in do takrat želimo končati ta dosji in tudi eh, druge dosjeje v okviru kohezijske politike in seveda nas čakajo pri tem eh, obravnava političnih in tehničnih točk. Prepričan sem, da bomo s kolegico vsega, oblikovali stališče Evropskega parlamenta, ki bo močno, ki bo ambiciozno in da bo to potem izhodišče za dogovor s svetom. In želim sedaj predstaviti nekatere točke, ki se mi zdijo ključne um, in ki sem jih vključil tudi v predloge sprememb. Novi Evropski socialni sklad mora biti bolj učinkovit in treba je doseči predvsem tiste, ki najbolj potrebujo pomoč. In zato moramo predvsem um, graditi na izkušnjah iz preteklosti in moramo um, po, izvesti tudi radikalne popravke tam, kjer je to potrebno. Potrebno je poenostaviti ta program tudi v izvajanju. To mora biti naš skupni cilj. E, torej, da bo stopnja črpanja sredstev večja in tudi učinkovitost programov. ISSP mora eh, biti v skladu z lokalnimi potrebami in tudi v skladu z drugimi programi. In razen tega je treba zmanjšati birokratsko breme za vse akterje, ki so vključeni. In zato je treba okrepiti eh, načelo partnerstva, ki eh, je v tej uredbi in sicer v tej smeri, kot je povedala pred, um, poročevalka. E, in tudi teritorijalna razsežnost programa, to je treba okrepiti. Treba je vključiti lokalne in regionalne oblasti, socialne partnerje in um, civilno družbo, tako pri uh, zasnovi, kot tudi pri izvajanju in spremljanju programov. Um, komisija želi ISSP povezati z evropskim semestrom, pri čemer je treba upoštevati danosti v posameznih državah. To, ta pristop se mi zdi logičen in tudi razumen, če upoštevamo cilj konvergence gospodarstva med državami in tudi izboljšanja socialnih in delovnih pogojev v državah članicah. Ampak treba, uh, mora biti jasno naslednje, ta instrument eh, mora ostati na razpolago um, regijam in tudi ljudem v skladu z dejanskimi potrebami. To se ne sme spremeniti v neko um, preveč formalistično orodje, kar narekuje evropski semester, ki je še vedno premanj pregleden, premanj vključujoč in socialen. In razen tega, če si ogledamo tematska področja ISSP, plus in eh, se še bolj vključijo socialni partnerji pri eh, oblikovanju priporočil za eh, posamezne države, bi to vodilo tudi do bolj socialnega evropskega semestra. In sicer bi se bolj ukvarjali s socialnimi kazalniki v evropskem semestru pri proporočili za posamezne države. Seveda gre še za številne druge točke, vendar se bom danes omejil na to, kar se mi zdi pred, predvsem pomembno in sicer jamstvo za mlade in prihodnost tega. Um, ehm, zaposlovanje mladih bo sestavni del tega ISCP-ja. Strinjam se s tem, da je treba poenostaviti ta instrument, ki je vodil do pomembnih rezultatov pri boju proti brezposelnosti mladih, e, vendar je administrativno tudi zelo kompleksen. Naše delo pri socialnem skladu mora ponuditi možnost, da okrepimo jamstvo za mlade, da uporabimo izkušnje iz zadnjih let e, in to bo možnost, samo, če bo boj proti brezposelnosti mladih ostala prioriteta Evropske unije z ustreznimi sredstvi in z um, um, torej, um, takim pristopom, ki bo usmerjen v reševanje tega problema. Torej, gre pa seveda pri tem tudi za stanovanska vprašanja, za zdravstvo in tako naprej. Vse te. Um, točke bom vključil v predloge sprememb in upam, da bom dobil za to tudi podporo drugih. Hvala eh, poročevalki in veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Senci. Hvala lepa. Ulrike Trebesijo si je naslednja za IKR, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, gospod poročevalki Lope Fontanje. Vaš eh, predlog. Eh, se ukvarja z, v glavnem z dokumentom komisije. Gre za poročilo, ki se ukvarja z novo strukturo agencij in skladov, za katere skrbi komisija. Se mi zdi primerno in EKR na to eh, gleda pozitivno. Menimo tudi, da bi komisija morala imeti možnost, da se organizira drugače in bolj učinkovito prihodnosti, tako da bodo postopki bolj pregledni in učinkoviti tudi za upravičence. Težavno je tam, kjer eh, naj bi se sredstva porabila za druge namene ali pa se širi področje mm, pristojnosti komisije. Želimo si, da se sredstva uporabljajo bolj eh, prožno, glede na prioritete. Gospod Juncker je namreč že povedal, da naj bi v prihodnosti mandarinja se stikalo v eh, bogatejše države, kot je naprimer Nemčija in eh, to me skrbi, ker imajo tudi bogatejše države svoje probleme in ima smisel, da financiramo Eh, tam manj, zato je, ja, ker ne bi več denarja šlo v južnoevropske države. Vemo že iz pobud eh, za boj proti brezposelnosti mladih, da nimamo na voljo ustreznih državnih struktur ali pa slabo delujejo, zaradi tega se denar porablja samo zato, ker gre za evropska sredstva, zato nima smisla, da odpravljamo delujoče programe v Nemčiji ali tudi Avstriji. Še posebej me veseli predlog spremembe številka 3 poročevalke, ki izpostavlja, da se ne smejo spreminjati pogoji za črpanje sredstev iz teh skladov. Želimo zagotoviti, da se sredstva uporabljajo tam, kjer je bila poraba najbolj učinkovita vse regije morajo imeti pravico do črpanja sredstev. Še bolj problematično se mi zato zdi, da naj bi uporabili ta sredstva za integracijo državljanov tretjih držav, kot je predlagano v prvem amadmaju. Temu bi ogovarjala za, za migracije. Imamo v skladu za azil in migracije specifičen instrument. Če bo Evropski parlament in bodo države članice želele več denarja v ta namen, potem morajo okrepiti ta specifični sklad. Še vedno bi morali prepustiti državam članicam, koliko migrantov želijo sprejeti in koliko denarja bodo porabili za integracijo države članice morajo izraziti pripravljenost eh, za pridobivanje sredstev za pokrivanje teh stroškov. Vemo, kako omejena so sredstva Evropske unije in eh, sredstva, ki so v Evropskem socialnem skladu, ne bi smela biti na voljo za nova področja, druga področja. V tem smislu bomo vložili tudi ustrezne predloge sprememb in se že veselim plodnega sodelovanja za poročevalko. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednji gospod Selimovič, ki predstavlja Alde, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj, najprej povem, da eh, podpiramo zmisel eh, komisije, da ukrepi. Evropski socialni sklad z združevanjem različnih skladov, to je izjemnega pomena, sploh iskanje novih poti za boj proti brezposelnosti v Evropi, ki je dokaj visoka v mnogih državah Evropske unije. Moramo se ukvarjati tudi z težavami, ki jih povzročajo demografske spremembe, še posebej moramo omeniti tudi integracijo migrantov preko Evropskega socialnega sklada. Vemo, da so nekatere države storile na tem področju več eh, kot eh, druge v zadnji begonski krizi in te države bi morali imeti pravico do črpanja to vrstnih sredstev v namene integracije. Vendar pa je treba opozoriti na neke zadev. Ne moremo pomagati tudi eh, najbolj odaljenim območju Evropske unije samo z sredstvi, moramo poskrbeti za ustrezne povezave in to bi lahko naredili tudi sredstvi iz ESF+. Plus. Strenjam se s tem, kar je napisano v poročilo in v sami uredbi glede tega, da je treba prilagoditi sklad na novi realnosti, kar zadeva nadaljno vključevanje nevladnih organizacij, to je nujno potrebno, se na nje tudi vplivajo. Hmm. Eh, sredstva oziroma pogoji za črpanje sredstva, to vpliva tudi na upravičence. Države članice morajo tudi dodeliti več sredstev v okviru ESF plus za boj proti brezposobnosti mladih. Pročevalka je govorila o 15 odstotkih, lahko bi razpravljali tudi o višjih eh, odstotkih kada zadeva pomoč v hrani in osnovnih potrebščinah. To moramo podpreti z vključujočimi ukrepi. Sama prehrana ne bo, sama hrana ne bo rešila problemov. To je nekaj, kar potrebujemo, to je treba kdaj storiti, vendar pa, če ne bomo tega povezali z drugimi ukrepi, bo to le kratkoročni ukrep. Prožnost eh, skladov je treba zagotoviti moramo imeti možnost eh, hitrega prilagajanja na nove potrebe. V zadnji krizi smo videli, kako se prioritete hitro spreminjajo in moramo imeti možnost, da se hitro prilagajamo. Administrativno breme mora ostati minimalno za upravičence, tako da bodo lahko sredstva koristili brez upoštevanja nekih novih pravil. Slišali smo primere, ko so morali ljudje upravljati administrativno delo tako dolgo, dokler niso dobili denar in to nima smisla. Upoštevati tudi evropski semester in specifične potrebe posameznih držav. Treba pa se zavedati tudi, da je treba zadeve vezati na rezultate in dosežene prioritete. To mora biti tudi kriterij za eh, črpanje sredstev. In eh, zadnje, pobuda eh, jamstva za mlade mora ostati na določenih področjih ni prinesla rezultatov, ki smo si želeli, na drugih področjih pa so bili rezultati zelo dobri. Zato bi bilo dobro, da to vključimo v ESF vendar pa moramo najprej opraviti evalvacijo um, situacije, tako da ugotovimo, zakaj je nekaterim državam uspelo bolje kot drugim in na tej osnovi potem eh, namenjamo dodatna sredstva. V tem smislu bomo pripravili amandmaje in se zahvaljujem poročevalki za podaljšanje roka za vložitev predlogov sprememb. Hvala lepa. Naslednja je gospa Cimer za zelene, izvolite. Hvala lepa. Oziroma za guje. Tudi jaz bi se zahvalila poročevalki za poročilo in za mm, predloge sprejem, ki jih je podala. Mislim, da moramo, mislim, da cilje zastopa tako, da lahko njen pristop odpremo, še posebej se zauzema za boj proti revščini. To se mi zdi izjemnega pomena. Podpiram eh, tudi cilj zagotavljanja komplementarnosti 25 odstotkov za socialno vključenost in eh, sredstev za boj proti izjemni revščini, kot tudi zahtevo eh, po okrepitvi načela partnerstva, tudi z sklicevanjem eh, na kodeks ravnanja v partnerstvih. V tem smislu bomo zelo tesno in z veseljem zadolovali z vami in poročevalci v senci. Bi pa rada vključila še nekaj stališč, eh, tako da boste videli, na kakšni osnovi bomo oblikovali naše predloge sprememb. Po eni strani je to, da pri v četrtem členu ciljev Evropskega sklada želimo povdarek, da moramo vključiti visoko kakovost na delovna mesta. Uh, Se si želimo izogniti prikarnim eh, zaposlitvama oziroma oblikam dela. Zdi se nam tudi pomembno in se zauzemamo za to, da zavežemo države članice k proračunu na osnovi upoštevanja ustreznih razmerij med eh, spoloma. in delež ESF eh, e plus eh, za socialno vključenost, potem eh, bi ste rekli 25 odstotkov najmanj. To se mi zdi dobro, razmišljam celo o tem, ali bi še povečali ta odstotek za socialno vključenost znotraj Evropskega socialnega sklada. Kar pa zadeva delež za boj proti materialni zapostavljenosti tudi ta delež bi povečali na najmanj 4 odstotke, mogoče celo 5 odstotkov sredstev znotraj Evropskega socialnega sklada. E, ta sredstva bi radi zagotovili tudi dodatno. Naj upozorim, da je sofinanciranje za 85 odstotkov Evropske unije za programe proti materialni revščini treba ohraniti, ne smemo znižati tega praga to so v nekaterih državah edini programi, ki omogočajo boj proti materialni revščini. Kar zadeva stvarno materialno pomoč, bi se strinjala z kolegi iz Alde. Pri podeljevanju teh sredstev je treba zagotoviti tudi nadaljne storitve podpore pri pomoči v hrani, gre pravzaprav za nujno pomoč, potrebujemo pa dolgoročne in eh, strateške eh, cilje pri podpori za socialno vključenost. Poleg socialnih partnerjev, ki sodelujejo, moramo vključiti tudi organizacije civilne družbe, ki jih je zelo veliko. To bi morali podprijeti, pa še nekaj k kazalnikom, sploh kar zadeva output kazalnike, te bi morali od začetka poenostaviti in poskrbiti za to, da bi eh, da so zbirke podatkov, podatkovne zbirke prostovoljne za uporabnike in ne gre za to, da je treba podati podatkov in če ti podatki niso posredovani, pride do krčenja sredstev. To ni spremljivo. Poleg eh, tega moramo ESF eh, obravnavati znotraj razprave glede eh, splošne razprave o strukturnih skladih sredstva iz ESF+, e naj bi se prenesla na Invest EU. Invest EU je tržni instrument, gre vsega, za zagotavljanje dobička na trgih, je ne pa za socialno vključenost. Eh, ne želimo, da bi iz Evropskega socialnega sklada sredstva prenašali na ta investicijski eh, instrument. Naša stališča, stališča smo že večkrat povdarili, smo proti makroekonomskemu kondicionalnemu, proti makroekonomskemu pogovarjanju že samo za povezavo med ESF plus in evropskim semestrom omogočamo centralizacijo, več eh, teže se prenaša na nacionalna raven, potem moramo razmisliti tudi o tem, kakšne možnosti bomo ugradili za to, da upoštevamo regionalne razlike znotraj samih eh, držav. tudi lokalne skupnosti, lokalni organi in regionalni organi morajo imeti možnost se odzivati na svoje posebnosti. Ni dovolj, da se vse eh, skupaj predpisuje na nacionalni ravni glede na neke poprečne vrednosti. V tem smislu bi delali mimo ljudi in na. Eh, V tej smeri bomo oblikovali naše predloge sprememb in se tudi veselim zelo konstruktivnega in gladkega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa, gospa Rajntke za zelene in naslednje. Izvolite. Hvala lepa. Kolegi in poročevalka so že omenili mnoge zadeve, tako da bom kratka. Naj pa povem, da da so pričakovanja do nas zelo visoka. Analiza je pokazala, da ima Evropa težave z vse večjimi socialnimi neenakostmi. To je splošno znano in Evropski socialni sklad je eden od instrumentov, s katerim se lahko proti temu borimo. Zato smo pod pritiskom, da um, dosežemo dobre rezultate. To je povezano tudi s tem, kar je omenjal že Bando. In sicer gre za povezavo z socialnim stebrom. Če izhajamo iz socialnih eh, pravic eh, v smislu, da ima vsak evropski državljan določene pravice, to je osnova za delovanje celotnega evropskega socialnega sklada. V določeni meri je bil evropski socialni stebr, razočaranje, kar zadeva pravno zavezujočo naravo tega stebra in takšno je realno, zato bi predlagala vzpostavitev zelo tesne povezave z socialnim eh, stebrom, tako da bi imeli investicijske cilje, ki so usmerjeni v cilje socialnega stebra. Strinjam se tudi z zagrebitvijo načela partnerstv, e, civilna družba oziroma nevlada organizacija so tudi opravičenci. Moram pa povedati, da so te organizacije tiste, ki nosijo na svojih plečih celoten sistem, celotno strukturo, brez njih ne bi mogli ničesa doseči samo z njihovo vključenostjo v celoten postopek lahko zagotovimo, da bodo znani kot tisti, ki skrbijo za to, da se izvaja socialna politika. Hrati pa bodo dobili več prvic. In še zadnja stvar, vprašanje socialne vključenosti najbolj zapostavljenih in v zadnjem obdobju, finančnem obdobju z eh, skladom EFIC eh, smo dosegli zelo dobre rezultate. Če želimo cilj 4 odstotke na evropski ravni, to se mi zdi dobro in ne vem, zakaj ne bi tega predpisali tudi državam članicam. Morali bi si prizadevati za minimalno 4 odstotke pomoči za državam članicam najbolj ogrožene. Seveda je treba to povezati z določenimi pogoji, mogoče z, z dodatnim svetovanjem ali čem podobnim. Vsekakor pa bi morali zagotoviti dovolj denarja v ta namen, ker je to izjemno pomembno. Zahvaljujem se poročevalki tudi za podaljšanje roka za vložitev predlogov sprememb. O tem smo se že pogovarjali na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci. Strinjam se, da moramo biti hitri, po drugi strani pa je to pomembno vprašanje za vse nas, tudi za tiste, ki niso poročevalci v Senci. Za vse nas je izjemno pomembno, da eh, poznamo informacije o tistih, ki so v preteklosti delali na področju Evropskega socialnega sklada. To je pomembno vedeti pri oblikovanju naslednjega finančnega obdobja. Zato moramo, si moramo vzeti tudi čas, da prisluhnemo različnim organizacijam in različnim informacijam iz držav članic, kjer imajo raz, zelo različne izkušnje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča je morala oditi in zato jo bom nadomeščala jaz kar je malce neodobno, zaradi tega, ker sem tudi poročevalka. Sedaj ima beseda Tomas Mann. Izvolite. Ja, finank, am... Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, draga Veronika. Mm, mislim, da, sm, da imamo dobro osnovo za to poročilo, kajti ti si poročilo napisana. In eh, kadar pišeš poročila, so ta več zelo ambiciozna, si pa tudi prizadevaš za konsens, kar pomeni, da lahko dosežemo zelo dobre rezultate, ki bodo ustrezali ne samo tebi kot plačevalki, ampak tudi nam drugim. Ko je Günter Oettinger predstavljal eh, svoje področje in je dejal, da moramo realizirati določena težišča, k temu sodi tudi Erasmus. Eh, Erasmus eh, je pravzaprav evropska znamka, s katero smo dosegli zelo veliko in to je dobra osnova eh, za upričevanje evropske dodane vrednosti. In če bomo dobili Erasmus, plus, je to neko nadaljevanje, želimo neke dodatne eh, koristi, nekateri želijo več denarja za to, ampak to lahko zagotovimo s tem, da bodo države članice več plačale ali pa poskušamo s tem, kar imamo na voljo, pravim, dosežemo cilje. Jaz sem za prvo rešitev. Boriti se moramo proti temu, da države članice nočejo eh, vlagati in eh, to lahko dosežemo tudi na volitvah. Na enem področju to velja, na področju jamstva za mlade. Tukaj je šlo najprej za projekt, ki ni deloval v državah članicah, ker eh, tamkajšnje oblasti niso sodelovali. Kako se lahko to zgodi? Če imamo jamstvo za mlade, potem morajo administracije ustrezno delovati. To se na začetku ni zgodilo, zdaj se je to zgodilo in uh, samo zato, ker je bil izvajan pritisk. To se pravi, da moramo ustrajati pri izvajanju pritiska. Enako je bilo z plus, Erasmusom. Plus. Treba zagotoviti, da se zadeve izvajanju. Zagotoviti moramo pomoč eh, sploh mladim, ki delajo cele akrobacije, da se izbezajo iz eh, brezposelnosti. To ni dobro, zagotoviti moramo, da bodo sredstva prišla tja, kjer so potrebe, zato moramo izvajati pritiski. To je tudi dobra osnova za naše poročilo. Veselime, da smo imeli dober krok razprave. Vidim tudi nekdanjega komisarja Andorja, veselime, da je ponovno z nami takrat, eh, ko je bil komisar, je ugotovil, da smo eh, zelo ambiciozni in to tudi ostajamo. In še nekaj. Veronika upozorila si na to, da obravnavamo različna področja, gospodarsko, socialno in teritorijalno področje. Tudi teritorijalnost eh, moramo upoštevati in tukaj se strinjam z gospod Rebezijo, se ni dovolj, da imajo nekaj od tega samo revne države. Tudi v bogatih državah imamo težave v določenih regijah, eh, kjer so težave za prilagajanjem in podobno. Ne želimo ene regije izgravati in nasproti drugi, ampak moramo zagotoviti eh, pogoje za to, da bomo tam, kjer je pomoč potrebna, lahko tudi pomagali. Vključiti pa moramo seveda tudi socialne. Eh, partnerje. Naj s tem zaključim. Eh, specifični pogoji za po regijah, eh, s tem se strinjam, ampak če boste govorili, da moramo iti še na lokalno raven, bo to nekoliko preveč, če bomo imeli eh, specifične ukrepe po sozaveznih državah, to podpiram, ne smemo pa iti na nižjo raven. Mislim pa, da imamo v poročilu dobro osnovo za delo naprej, treba je izkoristi tudi časovne zmogljivosti in na koncu bomo dobili konsens, za katerega smo znani v odboru za zaposlovanje, ne na zadnje zato, ker je poročilo napisala Veronika. Hvala lepa. Najlepša hvala, Tomas. Mislim, da bo delo prineslo dobre rezultate in to bomo pravili skupaj. Želi še komisija besedo? Um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa poročevalka. Poročilo oziroma osnutek poročila je eh, zelo dobro konstruirano in predstavlja dobro podlago za nadaljnje delo. Rad bi se zahvalil tudi vsem drugim poslancem, ki so danes spregovorili, ki so dodali svoja mnenja, svoje prispevke. Eh, in eh, veselimo se že nadaljnih razprav za to, da bomo lahko nadaljevali na tem področju. Osredotočil se bom na tri, štiri najbolj tehnične pripombe glede vašega poročila. Gre za poročilo, ki govori o ključnih prioritetah, o tem, da moramo povečati naložbo za vključevanje mladih na trg dela in tudi za socialno vključevanje. Tudi komisija se zaveda zelo pomembnih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija v tem trenutku. Imamo tudi del, ki govori o obrazložitve, ko govori o financiranju ukrepov za zaposlovanje mladih. To predhodno financiranje z tehničnega vidika je opredeljeno eh, v uredbi, v skupnih določbah in je predmet horizontalnega izvajanja različnih kohezijskih in strukturnih skladov kot ozadje naj vam povem, da imamo tudi izjemo predhodnega financiranja za zaposlovanje mladih v obdobju 2014-2017, ker gre za izjemne gospodarske okoliščine, ki so vladale v tem trenutku. Mogoče potrebujemo tudi obrazložitev z tehničnega vidika, predlog spremembe številka 15, kjer piše o tem, da poročilo spodbuja k povečanju naložb za socialno vključevanje za dva odstotka. Torej, ta dva odstotka naj bi bila namenjena za ukrepe za izkoreninjenje eh, ekstremne revščine. In to kot dodatek 25, 20 odstotkom naložb za socialno vključevanje. Naš prelog daje na voljo več prožnosti za države članice. Na vas opozorim na to, da imamo dve vrsti držav članic glede na uh, operativne programe za financiranje, imamo operativni program za pomoč in pa tipologija dve za ukrepe za vključevanje in izključevanje in pa ta dva odstotka se nanažata na to drugo možnost. To je povezano tudi s pripombami, ki smo jih slišali danes. Še eno vprašanje z tehničnega vedika. Imamo prerazne številka 17, ki predlaga specifični cilj številka 11 in da naj bi to urejalo drugo poglavje. Ta specifični cilj številka 11 je del eh, ciljev in rezultatov ukrepov na področju odpravljanja revščine in pomoči. Želimo ohlapnejša pravila, ohlapnejša kot jih imamo sedaj. Za doseganje ohlapnejših pravil pa želimo, da te specifične cilje ureja tretje poglavje. Če bi to urejalo drugo poglavje, bi to pomenilo, da bomo imeli strožja pravila, kar bo omejevalo izvajanje ukrepov. To pa bi radi preprečili. In še tri vprašanja. Ponostavljanje partnerstva in semester. Glede ponostavitve imamo možnost poenostavitve splošne uredbe, ko gre za načrtovanje, ko gre za upravljanje in nadzor, ko gre za uvajanje kazalnikov in tako dalje. Tukaj je treba upoštevati obe uredbi skupaj in še partnerstvo. Torej, eh, želimo vključiti vse sklade v skupno upravljanje. Tukaj gre za osebe skupnosti ali teritorijev za vzemlja. Pravila tukaj morajo omogočati zelo širok obseg možnosti za partnerstvo. V osmem členu Tukaj govorimo o potrebni pomoči in podpori partnerjem, vključno s socialnimi partnerji, ki so ključni akteri, ne samo upravičenci, ko gre za izvajanje projektov na terenu. In še usklejevanje s semestrom. Slišali smo tudi pomembnost socialnega pristopa. To je bil prvotni namen Evropske komisije z dveh vidikov. Z vidika sestave same uredbe, ki mora odražati specifične cilje za izvajanje stebra socialnih pravic. Vendar pa, ko govorimo o usklajevanju semestr, semestr sam odraža socialnega in zaposlitvenega vidika načela in pravice, ki so vključene v Evropskem stebru socialnih pravic. S tem bi zaključil, istočasno pa bi se rad zahvalil v imenu Evropske komisije za to zelo dobro izhodišče in odlično poročilo. Najlepša hvala. Hvala lepa komisije. Želi še kdo besedo? Ne. Potem eh, bomo razpravo zaključili. Seveda. Še za besedami poročevalke rada bi se zahvalila vsem kolegom, poročevalcem v senci. Vsi prispevki so bili izredno zanimivi. Z veseljem pričakujem vse predloge sprememb, kaj ti menim, da skupaj lahko opravimo odlično delo. Najlepša hvala vsem. Razprava je bila zelo zanimiva. S tem je razprava zaključena in gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. sedaj. Gremo na naslednjo točko glede tega poročila. Rok za ložitev predloga z vrembije 25. septembra ob 12. Vem, da je časa zelo malo. Obravnavali bomo predloga s vrembije 18 oktobra. Na odboru pa bomo glasovali o predlogi sprem 26. in 27. novembra. Na zadnjem prenem zasedanju aprila pa upam, da bomo poročilo lahko tudi sprejeli. Ja, da bomo se pa. Segra gremo na naslednjo točko gre za delavnico o Evropskem socialnem skladu plus. Najprej bi se rada zahvalila vsem gostom. Prvi je naš bivši kolega, bivši komisar Laslo Andor, ki ima besedo. Izvolite. Good afternoon, uh, Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Ta odbor v meni zbuja zelo prijetne spomine. Preden pa začnemo z predstavitvijo Evropskega zelenega sklada, naj vam povem, da imam zelo dober spomin In naj vas spomnim na elemente prejšnjega mandata in da to razpravo primerjamo sedanjo. V desetih minutah, ki jih imam na voljo, bi rad predstavil evolucijo evropskega vsega socialnega sklada, da predstavi možnost črpanja teh sredstev glede kvalitete in kvantitete in različne značinosti držav članic. Rad bi razpravljal tudi o možnih rešitvah. Če pa začnemo s prejšnjo razpravo, bi razpravljal, vas rad spomnil na skupek predlogov z leta 2010, ko smo začeli razpravo o skladi znotraj večletnega finančnega okvira. In ko smo razpravljali o tem, smo gotovili, da večina idej, ki smo jih danes slišali, so z nami že dolgo časa. Imamo stalen trud, iz enega ciklusa v drug ciklus za izboljšanje elementov, inovacij, pogojev, zakonodaje, zato da bi dosegli čim večji učinek. To, tukaj gre bolj za razvoj kot eh, za revolucijo. To bi rad dokazal tako, da primerjam eh, prizadevanja Barosove komisije z Junkerjevom na, petič, eh, na petih področjih, kako se opredeluje količino sredstev, kako zagotovimo socialno vključevanje, kaj se zgodi, dogaja z mladimi kako bi lahko dosegli finančni inženiring, da bi sredstva preselili iz drugih skladov v socialni sklad in kaj lahko storimo za poenostavitev v prejšnjem eh, finančnem obdobju. Smo dobili nov element za opredelitev Evropskega socialnega sklada na evropski ravni. Do takrat so bile države članice relativno neodvisne pri uporabljanju sredstev znotraj evropske kohezijske politike. Veliko smo debatirali o tem, kako bi lahko Evropski socialni sklad opredelili na, na evropski ravni. In takrat eh, smo dobili predlog, da bi to opredelili v obliki odstotka evropske kohezijske politike. Sedaj pa smo dobili dosti več sredstev, gre za milijardo evrov za naslednje obdobje. Kako bi lahko 1,2 milijardi evrov razvijali naprej? Sporočilo pa je jasno ne gre samo za majhne zneske, ampak ker gre za evropske politike, moramo to opredeliti na evropski ravni. Glede usklajevanja politik, v zadnjem ciklu so Evropa 2020, ki bi ga morali izvajati preko evropskega semestra, smo dobili Evropski socialni sklad, to smo že slišali danes veliko krat, in dobili še tesnejšo povzavo z evropskim semestrom. Treba je ukrepiti usklejevanje politik na tem področju. Socialno vključevanje. Veliko vas je omenilo, da bi morali povečati naložbe iz 20 na 25 odstotkov znotraj celotnega Evropskega socialnega sklada. Iz zgodovinskih razlogov bi rad razložil, da ne smemo jemati kot samo po sebi umeno teh 20 odstotkov. Ta predlog smo prijeli leta 2011. Naj vam povem, da je veliko ljudi bilo mnenja, da do tega ne bo prišlo, da bo svet to zaustavil in da nihče ne bo podprl te minimalne, minimalne stopnje. Po koncu pogajanj pa smo ohranili teh 20 odstotkov, čeprav so bila pogajanja težka. Predsednik komisije Baroso je tudi omahoval, če bi morali to ohraniti kot pomemben del politike ali ne. Če me pokličete, če se sedem let vam bom povedal, kako sem prepričal Barosa, za to, da ohranimo teh 20 odstotkov za socialno vključevanje. Zelo lahko je razumeti, zakaj je to upravičeno. Ne samo, da ohranimo to stopno, ampak da jo celo povečamo. Imamo pobudo za poslovanje mladih. Treba je ohraniti delež desetih odstotkov. Tukaj primerjamo realnost ob sedanjega obdobja s prihodnim obdobjem, ne z realnostjo. Kaj je predlagala komisija leta 2011 na začetku samih pogajanj o pobudi za mlade? Odgovor je nič. Zakaj? Zaradi tega, ker smo menili, da lahko vse, kar je treba financirati zontraj te pobude, lahko financiramo z Evropskim socialnim skladom. Na koncu pogajanj pa smo se odločili za to, zato da bi zagotovili prepoznavnost in da bi zagotovili, da nacionalni politiki lahko nadzorujejo izvajanje te politike, o kateri smo se že dogovorili znotraj sveta o jamstvu za mlade. Pomembno je, da to ohranimo, čeprav v drugi obliki. Pravilo v tem delu pa je že potrjeno. In še inženiring. Inženiring. Tukaj imamo veliko prostora za inovacije, tudi znotraj ESS, tudi ko gre za naložbe v, Evropski, v človeški kapital, vendar pa moramo biti previdni. V prejšnjem obdobju smo ustanovili sklad za mikrofinanciranje in pa obveznice na podlagi politik za mikrofinanciranje za določene države članice. Lahko pa priznamo, da je bilo inovativnih korakov zelo mlado. E, malo imamo pa več e, predlogov za povečanje možnosti mikrofinanciranja. Veliko smo slišali glede tega, da smo zaskrbljeni zaradi razvoja dogodkov, vendar pa je treba ohraniti fokus na ta sklad in ne smemo pustiti, da nam pozornost zaide drugam. In še poenostavitev. Tukaj je treba poenostaviti računovodstvo, možnosti izdatkov, pa všalov. In odprava teh manjših skladov je pomemben korak naprej za poenostavitev in da jih združimo v en sam sklad. S to politiko bi olajšali usklajevanje z evropsko politiko v državah šencah in da finančni inštrumenti postanejo bolj praktični in zvedljivi. Veliko krat ocenjujemo rezultate držav članic in in evropskih finančnih inštrumentov preko absorpcije. Rad bi se osredotočil tudi na to, vendar pa vas moramo pozoriti, da gre za eno vprašanje med več drugimi pomembnimi vprašanji. Torej, stopnja, absorpcijska stopnja je zelo pomemben parameter skupaj z eh, natančnostjo in pravilnostjo oziroma stopnjo napake. Imamo tudi učinek za gospodarsko rast in tudi to je treba upoštevati znotraj Evropskega socialnega sklada, sklada plus, če s tem dosežemo konvergenco ali ne. Torej, Na levi strani imamo vnos, na desni strani imamo izstop. Na zgornji strani imamo kvantitativne vidike, spodaj pa kvalitativne. Te, to moramo upoštevati v celoti. Zelo pomembno je, da na to gledamo kot na celoto in za tiste, ki oblikuje socialno politiko, je pomembno, da dosežemo socialno konvergenco. Vendar pa, če želimo, da skladi oblikujemo politike, je, politiko, je pomembno, da se zdame vprašanje, kolikšna je absorpcijska stopnja. Če je ta nizka oziroma nihajoča, pomeni, da to politiko ne bomo prenesli na države članice, da ne bo prišlo do transformacije. Zaradi tega lahko obstaja več različnih razlogov, gospodarski razlogi, politični vzroki. Um, administrativne pomankljivosti, ko gre za nizko stopnjo oziroma nihajočo stopnjo. Če vse to upoštevamo, naj vas ta tabela ne prestraši, zaradi tega, ker gre tukaj samo za povzetek prejšnjega finančnega obdobja, ki kaže na to, kako zelo velike razlike so med državami članicami. V nekaterih državah v sedmih letih lahko črpajo do 90 odstotkov sredstev, druge države pa dosežejo komaj 60-70 odstotkov. Imamo zelo težke primere, težke kategorije in na podlagi številk in podatkov, ki ste jih videli, čeprav jih mogoče niste uspeli prebrati, predlagam, da upoštevate več različnih kategorij imamo države z močno administrativno zmogljivostjo ali z šipko administrativno zmogljivostjo hitrostjo ali pa z visoko stopnjo usklajevanja ali z nizko stopnjo. In to je tisto, kar odloči na koncu, če bo država dosegla visoko stopnjo absorpcije ali ne. Avstrija je tukaj šampion, več kot 90 odstotno absorpcijsko stopnjo imajo, zaradi tega, ker so svoje politike dobro uskladili z evropskimi, imajo pa tudi zelo močno administrativno zmogljivost. Španija je usklajena z, iz političnega vidika, vendar pa i, imamo v Španiji notranje strukture, ki so preveč kompleksne in zato je absorpcijska stopnja tukaj nizka. Potem imamo združkraljestvo, um, ki ima zelo nizko um, usklajeno z evropskimi politikami, ima močno administrativno zmogljivost. In zaradi tega je tudi tukaj absorpcijska stopnja nizka. Romunija pa pade v šipko kategorijo z vseh vidikov glede administracije in pa politične usklajenosti. Če si pogledate vključevanje Romov v družbo, razmere na trgu dela ali pa izobraževanje, potem razumete, zakaj je Romunija vedno znova v kategoriji nizke stopne absorpcije. Vse te kategorije treba pogledati ločeno. Če si želimo iskati rešitev, moramo na to gledati v celoti, ne samo kaj lahko poenostavimo na evropski eh, ravni, govorimo o šipki absorpciji ali neabsorpciji drugih inštrumentov, ko imamo EGF, kjer imamo oviro za absorpcijo in to je pomankanje proračuna. S tem se podaljša obdobje dodelovanja sredstev, ki je daljše, kot je potrebno, ali pa, ker imamo države, ki imamo so zaradi ideoloških razlogov proti EGF-ju in um, ne želijo porabiti te sredstev. Mogoče um, bi se na severu Anglije ljudje s tem ne strinjali. Imamo pobudo za zaposlovanje mladih. Na začetku smo imeli zelo velik problem absorpcije in komisija je zato predlagala pravila za predhodno financiranje, s čimer smo zadeve spremenili in omogočili hitrejšo absorpcijo. S tem ne smemo pozabiti na predhodno financiranje, tudi potem, ko bomo integrirali to pobudo v ESS. Še mikrofinanciranje, tudi tukaj je zadeva zelo kompleksna. Evropska komisija je sodelovala z Evropskim investicijskim skladom. Tudi tukaj je prišlo do zamot. Sedaj pa zadnja točka in to so stereotipne rešitve za črpanje sredstev. Mogoče bi bile te rešitve dobro izhodišče, ko gre za poenostavitev in prožnost, vendar pa to ne predstavlja celotne rešitve. Predstavljajo skušnjavo in so zelo privlačne, ker to pomeni, da manjše stranke dobijo lažji pristop. Prožnost tudi to je zelo pozitivno, kaj ti s tem se lažje prilagodite na raznolike okoliščine, vendar pa poenostavitev veliko krat eh, prihaja z nacionalne ravne in ravni in eh, evropska poenostavitev ne prinese veliko krat eh, raz, rezultatov. Prožnost tudi tukaj ni vedno najboljša. Imamo tudi tveganje prekomerne poenostavitve. S tem bi ljudem postili proste roke in s tem povečali tveganje za napake. Lahko pa bi tudi povzročili pomankanje politične usklajenosti. Zato je zelo pomembno, da delamo tudi v drugo smer in to je, da opolnomočimo lokalne akterje in deležnike To pomeni, da moramo opolnomočiti lokalne partnerje, hm, ki se povežejo potem s partnerji na evropski ravni. Na vam dam primer integracije priseljencev. Jasno je, da ni ene same rešitve za vse. Veliko krat so mesta tista, ki najbolje vedo, kaj storiti glede integracije priseljencev ta mesta lahko potem sama zaprosijo za sredstva. Socialni partneri in pa zmogljivost je povezana z nacionalno ravnjo. Mislim, da to ni dopustno. Zato moramo okrepiti možnost za socialne partnerje, da sami zaprosijo za okrepitev zmogljivosti na evropski ravni. To je treba okrepiti in še EGF. Omenil sem že Združeno kraljestvo, vendar pa tudi moja država Mačarska ne želi sodelovati v tem eh, skladu. Veliko krat lokalne skupnosti same bolje vedo, če bi bil sklad primeren ali ne. To je zelo majhen primer za zadevo, ki ne potrebuje korenite spremembe, ampak samo manjše spremembe za doseganje boljših rezultatov. Torej, še zaključne točke. Zelo pomembno je, da zagotovimo mm, namen večletnega finančnega okvira preko inštrumentov in programov. Treba je ulagati v administrativno zmogljivost vendar pa imamo tudi tukaj omejitve. Ni vedno namreč administrativna zmogljivost problem. Imamo prevzetje odgovornosti, mislim, da so financiranjem gremo v pravo smer in pa tudi podprto upravljanje, kot tudi upolnomočenje lokalnih akterjev. Mislim, da imamo že kar nekaj dobrih primerov iz preteklosti z teh področji. Najlepša hvala, gospod komisar Mandar. Zelo zanimivo predstavitev ste podali. Sedaj pa ima besedo gospa Samek, ki bo govorila o izkušnji upravičencev za, Evrops za sredstva iz Evropskega socialnega sklada je predsednica Inštituta za socialne raziskave. Izvolite. Najlepša hvala, da ste me povabili na to srečanje. Pripravili smo briefing za ta odbor pred novimi predlogi za ESS. Osredotočili smo se predvsem na to, kako bi lahko zakonodajne spremembe v tem obdobju lahko vplivale na izvanje projektov upravičencev. Osredotočamo se predvsem na poenostavitev in na administrativno zmogljivost. Pregledali smo najpomembnejše dokumente, opravili smo tudi nekaj dela na terenu, izvedli nekaj pogovorov, povezali smo se skoraj 90 deležniki ESS-ja, predvsem z upravičenci, organi za upravljanje in z izvedenci. E, katera so bila najpomembnejša vprašanja v povezavi s preuvedenimi spremembami in e, katera vprašanja so za upravičence najbolj pomembna? imamo torej obvezo SSE za inkluzivno rast. To je zelo pomembno, zaradi tega, ker se osredotoča tudi na socialno vključevanje in teh 20 odstotkov sredstev, ki jih je treba nameniti tem ukrepom. Imamo nove upravičence, ki so sodelovali znotraj tega sklada, imamo nove ukrepe, ki so drugačni od ukrepov iz prejšnjega obdobja. Ne gre samo za izobraževanje, za službe za zaposlovanje, ampak gre za bolj integrirane ukrepe za vključevanje, ki pokrivajo več različnih področji socialnega vključevanja. Imamo tudi nove ciljne skupine, nove upravičence, ne gre samo za brezposelne, ampak tudi za za marginalizirane skupine, ki niso vključene na trg dela, Romi, brezdomci, priseljenci in tako dalje. Imamo tudi nove upravičence, ki niso običajni upravičenci Evropskega socialnega sklada, med njimi so organizacije civilne družbe, nevladne organizacije in občine. Tudi te lahko odigrajo pomembno vlogo, kot smo že slišali. Pomembno je, da se tega zavedamo, kajti to vpliva na percepcijo upravičencev glede sprememb, katera so najpomembnejša vprašanja, ki jih je treba upoštevati v novem programskem obdobju. Imamo tudi priznanje, da je bil sistem za izdajanje sredstva poenostavljen, ISS e pa ne vsebuje korenitih sprememb, kajti tudi v prejšnjem obdobju je ESS že doživel nekaj ukrepov za poenostavljanje sistemov za izdanje in pa za različne opcije. To smo potem razširili na druge sklade. V okviru uredbe ESS je komisija lahko potrdila nove opcije za poenostavljanje izdatke preko delegiranih aktov. To je zelo pomembno za upravičence, kot tudi za organe za upravljanje, kajti s tem smo dobili večjo pravno gotovost za takšne opcije. to pomeni tudi manj napak. In um, razbremenitev administrativnih stroškov. Imamo tudi druge probleme, ki so jih izpostavili upravičenci, to je okrepljevanje zmogljivosti, kako bi lahko to izvajali znotraj partnerskih sporozumov in um, programov. Partnerstvo je zelo pomembno za izvajanje ukrepov za socialno vključevanje. To so najpomembnejša vprašanja za naše upravičence. Iz eh, pogovorov smo ugotovili, da lahko potrdimo zaključke študij, ki so jih izvedli v Evropski komisiji ali pa tudi v Evropskem parlamentu. Katera so najtežavnejša področja tudi za nove upravičence ESS, ko gre za organizacije civilne družbe, nevladne organizacije in tako dalje? Veliko krat eh, so ravno ti tisti, ki imajo najbolj inovativne ideje za iskanje rešitev na lokalni ravni, vendar pa niso navajeni na pravila in na uredbe evropskih sredstev in eh, zelo težko razumejo vsa ta pravila. Če si pogledate cikl projektov, naletimo na težave na začetku, ko gre za dostop do sredstev in za postopek prošnje. Upravičenci pravijo, da obstaja zelo malo komunikacije in razlage, kakšne so priložnosti za dostop do evropskih sredstev in pa pomankanje pomoči, če želijo zaprositi za sredstva preko razpisov ali preko predlogov. Eh, zelo težko gotovijo, komu lahko zastavijo vprašanje, kdo jim lahko pomaga pri pripravi predlogov. To zaradi tega, ker imamo več različnih eh, pravil v organi za opravljanje. Tudi, če delujejo v isti regiji, znotraj istih programov, imamo os za socialno vključevanje, s katerim upravljajo drugi organi, kot če gre za zaposlovanje in izobraževanje. Zelo težko je razumeti veliko krat, katera so zadevna pravila in pa rok za ložitev prošen. Rok je ponavadi dva meseca, to je zelo malo, še posebej, če želite predstaviti inovativne kompleksne projekte. Časa je tudi premalo za vzpostavitev učinkovitih partnerstv. Potem imamo tudi težavo e, elektronskih platform, s tem naj bi pomagali upravičencem, vendar pa upravičenci ponavadi menijo, da gre za kompleksne platforme, zelo toge, ki so ker so te platforme namenjene za običajne upravičence, ko gre za službe za zaposlovanje, izobraževanje in tako dalje. Zelo težko jih je uporabiti za drugačne projekte. Potem imamo tudi dolgotraj, netransparenten postopek selekcije kandidatov. Zelo veliko časa poteče do takrat, ko upravičenci izvejo, če so bili izbrani ali ne in kateri so kriteriji glede izvajanja projektov. Upravičenci so mnenja, da je preveč zelo kompleksnih pravil glede upravičenosti kandidatov in da je treba upravičiti stroške. To pa zaradi več različnih regionalnih in lokalnih pravil, imamo tudi več različnih referenc, zaradi več, pra, več vrst pravil. Naši upravičenci imajo zelo malo administrativnih zmogljivosti in se morajo naučiti, kako upravljati in voditi takšne projekte in potem še poročila in izdatke za upravičeno. Zelo veliko je revizije treba upraviti, veliko nadzora in ti nadzori in postopki revizij potekajo na več različnih ravnih. In veliko krat pride do drugačne interpretacije, zato obstaja zelo malo gotovosti glede katere izdatke kateri izdatki bodo pokriti. In pa zbiranje prekomerne količine podatkov, poročil in arhiviranje. Tukaj imamo nekaj številk, ki ponazarjajo rezultate naše raziskave zelen stolpec kaže na odziv pravičencev, ki menijo, da so njihove potrebe pokrite. Rdeč stolpec predstavlja tiste, ki menijo, da to ne drži. Gre za različna pravila, postopke za plačila, revizije in pa delovanje informacijskih platform. In pa še koristnost orodi. Naši opravičenci pravijo, da je bil delegiran akt o ponostavljenih izdatkih najpomnejši. Nekatere države članice so uvedle vsega, ukrepe za podporo upravičencem, vendar pa to ni bilo da dovolj po mnenju večine upravičencev, s katerimi smo se pogovarjali. Upravičenci pravijo, da je po njihovem mnenju najpomembnejše administrativno breme. in kako bi dosegli, da bi ESS lahko vključeval tudi inovativne projekte, ki združuje več različnih ukrepov in sredstev. Potem pa imamo tudi vprašanje tveganje proračunskih rezov in še priporočila. Tukaj smo gotovili, da obstaja potreba po izboljšanju tako na evropski, nacionalni in lokalni ravni. Na evropski ravni imamo vprašanje enostavnejše strukture za upravljanje, jasna pravila, ki se ne spreminjajo, potem pravila za stroške, ki morajo biti jasni in pa pravilo o poenostavljenih izdatkih. Treba je biti pozoren glede različnih vsebin, ko gre za ukrepe znotraj ESS, še posebej, ko gre za socialno vključevanje. Kaj ti izdatki glede na rezultat? um, je zelo vprašljiv, kajti ne moremo upoštevati samo rezultata zaposlenosti, kajti to ni edini kazalnik glede dobrih rezultatov. Pa imamo še vprašanje krepitev zmogljivosti. Obstaja potreba po tem, da bi okrepili zmogljivost tako na ravni organov upravljanja, um, revizorjev in upravičencev, še posebej, ko gre za ESS, plus, ki združuje več različnih sredstev in skladov. S tem bomo združili več različnih tradicij, znanja in zaradi tega je to vprašanje tako zelo pomembno, ko gre za izmenjavo praks in ukrepov za medsebojno učenje. Potem imamo še zelo pomembno vprašanje, to je večja udeležba deležnikov ESS, ne samo, ko gre za socialne partnerje, ampak tudi, ko gre za mesta, organizacije, civilne družbe, nevladne organizacije, kaj ti, ti lahko pomagajo pri opredelitvi ukrepov za poenostavitev s čimer bi lahko spodbudili uspešne ukrepe, pomaga lahko tudi pri pripravi smernic, navodil za čim lažje potekanje programov. Upravičenci morajo biti tukaj udeleženi že od vsega začetka, ko gre za oblikovanje programa in tudi izvajanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Samek. Sedaj pa ima besedo gospod Brožajtis, ki je direktor inštituta za javno politiko in upravljanje iz Vilniusa. Zelo lepo mesto, mimo grede. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da sem danes eh, med vami, z vami in da lahko predstavim rezultati študije, ki smo jo pripravili za Evropski parlament. In sicer gre za to, kako so sredstva iz skladov EU bila uporabljena za boj proti revščini otrok. Tu gre seveda za Evropski socialni sklad in za sklad Evropske pomoči za najbolj ogrožene osebe. ESS in Fiat. Seveda nimam veliko časa na razpolago in zato bom uporabil ta čas za to, da si ogledamo kaj, um, kako se pojmuje revščina otrok, kako se jo miri, je, kakšni so politični odgovori na ravni EU in na ravni držav članic na ta problem. Potem si bomo ogledali v podrobnosti, kaj um, delata sklad Evropske pomoči za najbolj ogrožene in Evropski socialni sklad in ali sta pri tem uspešna in eh, seveda bom podal tudi priporočila za izboljšanje v prihodnosti. Revščina otrok je, um, ima več razsežnosti. Pogosto se jo razumi, razume kot eh, pomankanje denarja ali sredstev, ampak eh, to seveda pomeni, da otrok, ko primankujejo številni Eh, številne zadeve, ki so pomembne za življenje, za preživetje. In zato je tudi jasno, da eh, je treba izbrati pravi pristop in sicer otrok ima pravico do ustreznega nivoja življenja, da ne trpi prikrajšanja na najbolj ključnih področjih življenja, kot je prehrana, izobraževanje, vzgoja in to, Eh, opredeljujo tako konvencija Združenih narodov o pravicah otrok, pa tudi drugi dokumenti Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sveta. V zadnjih stališčih um, je bilo tako ugotovljeno. To je kompleksen pojav, ampak pomembno je, da poudarimo, da raziskava jasno kaže, da gre predvsem za denarno revščino staršev, ki, je, ki vodi to, do, tega, do te revščine otrok. In eh, ti otroci eh, pogosto doživijo enako denarno revščino tudi kot odrasli. Torej, imamo začaran krok. Torej, otroška revščina in tudi medgeneracijski transfer te revščine. In ta začarani krok je treba presekati. V tem pogledu vidimo, oziroma tu vidimo, eh, kje je trenutno EU, kakšno je stanje v EU. Eh, statistike za oceno otroške revščine niso idealne, kajti sedajni kazalniki. Um, upoštevajo predvsem revščino gospodinstv in da so otroci v takšnih gospodinstvih pač izpostavljeni revščini in um, da so izključeni iz družbe. Če si ogledamo številke, potem vidimo, da več kot ena četrtina otrok v Evropski uniji 2016 je bila um, izpostavljena tveganju revščine oziroma socialne izključenosti. 8 milijonov od 25 milijonov otrok pa je bilo izpostavljeno pravi materialni prikrajšanosti eh, revščini. In tu so razlike med državami članicami velike. In včasih to, so te razlike ekstremne. Če si ogledamo to grafiko, potem mogoče ne vidite natančnih številk, ampak to, kar vidimo, so različni vidiki, um, ki so pomembni za tveganje revščine in socialne izključenosti. Rdeči stolpec eh, kaže na um, materialno revščino. Eh, torej, in delež otrok v takih gospodinstvih uh, je sega od meni, od enega odstotka na švedskem in v Luksemburgu, pa do ene četrtine ali ene tretjine v državah, kot so Bolgarija, Romunija, Grčija ali Mačarska. Problem obstaja in je zelo akuten. In dinamika je tudi uh, se razlikuje. Torej, če si ogledamo število otrok, ki živijo v revščini na EU, v, v naravni EU sicer upada. Če pa si ogledamo države članice, potem je vsaj v desetih državah članicah tako, da se je delež in število teh otrok povečal. Kaj bi bil torej politični odgovor na ta problem, ki se ne zmanjšuje in ki ostaja akuten v številnih državah članicah. Seveda obstaja soglasje na ravni EU, da je treba eh, presekati ta začarani krok revščine in da je treba investirati na celovit način, eh, tako da se pomaga tako otrokom kot tudi staršem um, tu imamo priporočila komisije, pa tudi številni sklepi sveta govorijo o tem in tudi številne resolucije parlamenta. Torej, nasplošno soglasje obstaja, ampak če si ogledamo nacionalne strateške okvire, če si ogledamo evropski semester, potem vidimo, da se sicer, da je revščina sicer v središču, ne pa revščina otrok. Absolutna večina nacionalnih programov eh, oziroma je treba analizirati glede na revščino otrok število eh, specifičnih priporočil za, država, za države, se je zmanjšalo od 7 2014 na um, nič v lanskem letu. Nobenega takega priporočila ni bilo. Torej, um, um, če si ogledamo, kako um, um, Um, torej, kako naj se uporabijo sredstva iz evropskih skladov. Moramo ugotoviti, da je samo sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene res namenjen tudi boju proti, revš, boju proti revščini otrok. V tem programskem obdobju je fokus na boj proti revščini otrok in socialni izključenosti sicer bolj prepoznavn kot prej, ampak ni um, oziroma gre na splošno za boj proti revščini, ne pa toliko za boj proti revščini otrok in predvsem tudi, um, ko gre za materialno prikrajšanost teh otrok. Um, v naši študiji smo se osredotočili na to, da, da analiziramo ukrepe, ki so namenjene otrokom, predvsem revnim otrokom, tudi v skladu z um, pobudami Evropskega parlamenta in sredstva v tem obdobju eh, se namenjajo sicer številnim področjem, ki so povezana z revščino otrok. Pri skladu Evropske pomoči za najbolj ogrožene je to najbolj direktno in sicer, ko gre za pomoč v obliki hrane in tako naprej. Pri Evropskem socialnem skladu pa gre za širok mini različnih možnosti gre za dostop do varstva otrok. Eh, eh, in tu um, gre seveda tudi za posebna območja, kjer eh, je um, ta problem še posebej izrazit in ni zagotovljeno ustrezno varstvo otrok. Um, potem v nekaterih državah se zagotavlja tudi stanovanska podpora. Um, in um, se ta podpora namenja predvsem družinam z otroki. Torej, ti ukrepi so bolj vidni na nižji ravni, na projektni ravni, na ravni ukrepov. Če pa si ogledamo um, na splošno, kako uporabijo države članice denar za boj proti revščini otrok, ne vidimo, uh, zelo jasne slike. Sicer je res, da je um, um, več kot ena četrtina sredstev iz uh, eh, ESS-a namenjena ukrepom socialne izključenosti, naprimer za um, to, da se prepreči zgodnje opuščanje šolanja. Ampak težko je ugotoviti, um, kakšne, um, kakšni so zneski, ki so namenjeni res. Um, boju um, proti revščini otrok na osnovi teh podatkov. Pri skladu Evropske pomoči za najbolj ogrožene imamo seveda bolj uh, konkretne številke in tudi, tudi vidimo, za kakšno pomoč gre, kakšna pomoč se zagotavlja otrokom. Um, Ki trpijo to materialno prikrajšanje, In pri tem skladu 6 milijard je namenjenih naprimer za vzgojo, več kot ena milijarda za predšolsko vzgojo in za ustrezne infrastrukture. In eh, raziskave kažejo, da je ta predšolska vzgoja zelo pomemben dejavnik za to, da se preseka ta začarani krok. Kaj torej? Eh, lahko ugotovim na splaš, splaš na sklad Evropske pomoči eh, za najbolj ogrožene. 11 eh, milijonov otrok dobi pomoč v obliki hrane, nekateri tudi naprimer šolski material in tako naprej, šolske pripomočke, potrebščine. Ampak ta pomoč Torej vidimo, da je ta pomoč zelo učinkovita, pri ESS-u pa je splošna slika manj precizna države članice. Ehm, predvsem, kar zagotavlja ehm, zgodnje, torej predšolsko vzgojo, potem kar zadeva zgodnje opuščanje šolanja in tako naprej. Se sicer trudijo, vendar, ko smo um, preiskovali različne države, vidimo, da ne dobimo zelo konkretne in jasne slike. So sicer konkretni ukrepi, Eh, ko države članice izhajajo iz eh, nacionalnih finančnih okvirov in ko imajo nacionalne strategije. In tam ESS in sklad Evropske pomoči za najbolj ogrožene um, sta dopolnitvi in se tudi učinkovito uporabljata. Naprimer, imamo take pobude na polskem, kjer se je izboljšal dostop do predšolske vzgoje, predvsem na podeželju. če upoštevamo to splošno situacijo, um, želim sedaj preiti na naše zaključke in priporočila za naslednje programsko obdobje. Ogledali smo se sedaj, eh, sedanje predloge za ESSP in vidimo, da je prepoznavnost zadev v zvezi z revščino otrok večja um, in to mora tudi ostati v um, tem predlogu za SSP. In treba je izkoristiti tudi določene priložnosti in sicer države članice naj razvijajo tudi nacionalne strateške okvire za socialno vključenost. Uh, in da pri tem se posvečajo tudi revščini otrok. In iz drugih ocen evalvacij vemo, torej, ko gre za ex ante pogoje v teh eh, programih, to spodbuja države članice, da izboljšajo nacionalne politične strategije in to moramo izkoristiti kot priložnost, da se izboljšajo tudi nacionalni okviri za boj proti revščini otrok. In sicer predvsem v tistih državah članicah, ki se soočajo na bolj akuten način s tem problemom, tako kot to izhaja tudi iz statistik. Priložnost za države članice bi bila, da določijo um, posebne vidike um, revščine otrok kajti to, kar se ocenjuje in miri, tam se tudi ukrepa. Nadaljna priložnost je, se ponuja pri tistih državah članicah, kjer je ta problem bolj okut, akuten, da določen delež sredstev iz e SSP-ja namenijo storitvam za otroke. Ehm, tudi na določenih ehm, geografskih območjih. Tudi to bi lahko bilo zapisano v teh nacionalnih okvirjih. E, torej, tiste države, ki so uspešne, ehm, pogosto se opirajo na geografski pristop, pri čemer najprej identificirajo tista območja, ki so najbolj ogrožena in potem um, namenjajo večjo pozornost tem regijam. Um, so pa seveda tudi še drugi ukrepi kot bolj detaljne kategorije um, revščine otrok in potem treba je seveda zagotoviti tudi ustrezne kazalnike za mirjenje rezultatov. Um, ampak to velja nasplošno za Evropski socialni sklad. Naše ocene eh, pra, um, izhajajo iz tega, da je treba omejiti predvsem tudi administrativno breme um, in da tudi to lahko prispeva k temu, da se več denarja nameni konkretnemu boju proti revščini otrok. Torej, to je bil moj prispevek. Hvala lepa. To je ja, Paris eh, tema, ki je zelo pomembna za ta odbor in sicer revščina otrok. In sedaj je na vrsti še gospa Kajmi, eh, ki bo osvetlila nadaljni vidik eh, te teme in sicer gre za čezmejnost. Ehm, lepo povdan vsem, najlepša hvala za povabilo. Jaz eh, bom izpostavila tri točke, ki se ne vezujejo na prejšnje govornike in podala bom nekaj komentarjev na osnovi dela, ki ga izvaja naša čezmejna platforma um, v okviru IAIDL-a. Prvo je partnerstvo. Um, popolnoma se strinjam s prvim govornikom, Manuelo Samek, o pominu, da se ohranjajo in krepijo partnerstva v naslednjem programskem obdobju. Partnerstva so pomembna za soočanje s kompleksnimi izzivi, um, s katerimi imamo opravka in ESSP se bo soočal s tem. Partnerstva olajšujejo proces učenja s tem, da se javna administracija, upravni organi, um, povežejo na različnih ravneh, tudi z deležniki, z nevladnimi organizacijami in drugimi. Tako se spodbuja vzajemno učenje. Podala bom dva uspešna primera, um, ki temeljina izvajanju partnerstva. Um, naprimer, Flamsk. Flandrija v Belgiji. Upravni odbor je vključil vse relevantne akterje v izvajanje programa ESS pri nas. In sicer so um, razpravljali z um, deležniki, Eh, o potrebah flamskega trga dela in kako bi lahko specifične ukrepe vključili v operativni program. Deležniki so povabljeni tudi k ocenjevanju izvajanja operativnega programa. Um, torej, o tem potekajo svetovanja, torej priden uh, eh, se opravi razpis, um, deležniki podajo svoje mnenje. Upravni odbor uh, organizira tudi obiske teh projektov in sicer redno. In razen tega spodbujajo oblikovanje partnerstv na lokalni ravni. Drugi primer, ki se mi zdi tudi zelo relevanten, je Bolgarija. V Bolgariji je um, bil dosežen velik napredek eh, na področju institucionalizacije v zadnjih letih in to je relevantno tudi za revščino otrok. Dejstvo, da nacionalno omrežje za otroke je bilo vključeno kot relevantni deležnik v uh, Eh, odbore za spremljanje, je to vodilo do tega, da je institucionalizacija poseben vidik v tem sporazumu o partnerstvu in tudi, da se namenjajo ustrezna sredstva za vzpostavitev zmogljivosti nevladnih organizacij. Ti primeri kažejo, da partnerstva, če so dobro zasnovana in izvajanje, lahko prispevajo k okrepitvi eh, gradnje zmogljivosti, tako, eh, in to velja tako za javno administracijo, kot tudi za deležnike. Druga točka, o kateri želim govoriti, je revščina otrok, boj proti uh, revščini in za socialno vključenost. Strinjam se s gospodom Brodzajtkisom. Uh, da dejstvo, da ESS v sedanjem programskem obdobju mm, otrok nima eh, kot posebnega cilja, je to pravzaprav tudi zamujena priložnost za boj proti revščini otrok. In treba je pozitivno priznati, da nov predlog komisije. ESS Plus specifično omenja tudi otroke kot ciljno skupino vendar želim iti še dlje. Gre še za drug vidik, ki, se, ki je po mojem zelo pomemben in je bolj splošen in sicer kako se je ESS uporabil za boj proti eh, revščini otrok in za socialno vključenost. Če si ogledamo um, izvajanje 20 odstotkov, ki je namenjenih proti um, boju za revščino in proti socialni izključenosti. Več kot 16 odstotkov od 25 odstotkov je bilo uporabljenih za aktivno vključitev, ampak gre predvsem za aktivacijo za trg dela. Menimo, da dejstvo, da nov predlog za ESSP vključuje boj proti revščini in spodbujanje socialne vključenosti kot cilj sam po sebi, ki je ločen od zaposlovanja in tudi to, da so specifično omenjeni otroci kot ciljna skupina, to upamo, da bo vodilo v naslednjem programskem obdobju eh, do tega, da bo 25 odstotkov ESS-a uporabljenega za ukrepe za tisto prebivalstvo, ki niso v starosti, eh, ko so zaposleni in sicer za eh, otroke, za starejše ljudi in tudi za tiste, ki ne morejo delati. In še nadaljna točka. Zmanjšanje revščine je treba ločiti od socialne vključenosti. Zato želim navesti naslednji primer. Institucionalizacija um, obstaja v številnih državah članicah in ne samo v tistih državah, kjer uh, obstajajo ex ante pogoji. Torej za prihodnost e, bi se glasilo priporočilo, da um, torej ti spodbojevalni pogoji, da bi jih imeli v vseh državah članicah in da se razvijajo strategije, ne samo za izkorinjene revščine, vključno z revščino otrok, temveč tudi za socialno vključenost. In zadnja točka, ki jo želim omeniti, so upravne zmogljivosti. Tudi to je omenil profesor Andar. Andor. Strinjam se, da je treba okrepiti zmogljivosti upravnih organov in sploh eh, tudi lokalnih oblasti. In to je ključnega pomena za ustrezno uporabo sredstev, za pravilno uporabo sredstev. Želim opozoriti na to, da trenutni tematski cilj 11, ko gre za institucionalne zmogljivosti za deležnike in za javno upravo, da to ni več vključeno v ISS. Imamo sicer ukrepe za vzpostavitev um, zmogljivosti diliž, diližnikov, vendar administrativna reforma je prenesan, prenesena na program strukturnih reform in to je drug program. Uh, Um, in zato ni pristojen generalni direktorat za zaposlovanje. In zato priporočamo, da se specifična pozornost nameni temu, kako so usklajeni različni instrumenti med sabo, tako da bi zagotovili boljšo sinergijo med različnimi orodji, kajti administrativna zmogljivost je. Ja, ključnega pomena za izvajanje ciljev in dosego ciljev ESS, plus, kot je posodobitev um, trga dela in storitev um, za zagotavljanje delujočega trga dela, potem gre seveda tudi za usposabljanje in e, za dostop do socialnih storitev, storitev zdravstvene oskrbe, in tudi za dostop do sistemov socialnega zavarovanja. Hvala lepa za te zelo zanimive prispevke. Najlepša hvala. Hvala vsem za te prispevke. Vsi prispevki so bili zelo pomembni in zanimivi. Rada bi vam zastavila dve vprašanje. seveda bi rada slišala mnenje vseh. To bi bilo zelo eh, koristno. Moje prvo vprašanje je absorpcijska stopnja sredstev, še posebej, ko gre za zaposlovanje mladih. To področje je za nas v Evropskem parlamentu izredno pomembno glede na to, da imamo različne probleme v državah članica za preprečevanje brezposelnosti med mladimi, smo povečali možnost predhodnega financiranja, istočasno pa ti finančni ukrepi niso zahtevali so financiranje z nacionalnih sredstev. Z novimi pravili smo znižali so, stopnjo sofinanciranja s tem, da izgine skoraj v celoti predhodno financiranje. Kako bodo te spremembe vplivale na področje boja proti brezposelnosti mladim? Kot veste, so države članice z najvišjo stopnjo brezposelnosti tiste države, ki imajo težave s črpanjem sredstev. To je prvo vprašanje. In še drugo vprašanje eh, glede spajanje skladov za osebe z največjimi potrebami. ESS in FEAT bo dosedaj v istem eh, skladu, ki bo poskrbel za profesionalno socialno vključevanje. Socialni inštituti pa podpravljajo poudarjajo, da je možno, da bodo ti konkretni cilji sedaj razvodenili znotraj splošnejših ciljev. Ekstremna revščina vlada v vseh državah članicah in zato je zelo pomembno, da sredstva dosežejo tiste v najhujši stiski. Zato me zanima, kako bi lahko ohranili te cilje, da bi končno najdli, našli rešitev za ta začaran krok ekstremne revščine. Najlepša hvala, to je vse. Mislim, da so bile predstavitve res obsežne in odlične, zato se vam zahvaljujem. Želi kdo besedo? Ne želi komisija besedo? Ne. V redu. Torej, gospod Andor, beseda je vaša. Well, Naj začnem z nekaj komentarji in eh, mislim, da me bodo kolegi potem dopolnili. Seveda gre tukaj za kritično vprašanje glede pobude za boj proti brezposobnosti mladih. Tukaj marsikaj že urejenega. Zadeve pa je treba povezati z makroekonomsko situacijo. Razumeti je treba, da se uh, eh, brezposobnost pri mladih močno odziva na ekonomski cikl, ko se ekonomija eh, slabša in prihaja do večjih eh, finančnih omejitev, je brezposobnost visoka. Zato potrebujemo prefinanciranje, ki je bilo uvedeno leta 2015. Ali bo to znotraj ESS plus ali zunaj ESS plus, ni tako pomembno. Zavedati se moramo samo gospodarskega cikla. In potrebe po to vrste njih intervencijah Evropske unije ki je potrebno takrat, ko države nimajo na voljo veliko manevrskega prostora na fiskalnem področju. Spraševali ste o tem, kako prekiniti začarani krok. Um, mislim, da bi se tukaj morali še posebej osredotočiti na preprečevanje, ko gre za brezdomstvo. Bistveno lažje in finančno učinkovito je preprečevanje brezdomstva kot potem boj proti njemu. V Združenem kraljestvu jim je močno uspelo zmanjšati brezdomstvo, potem pa so prišli časi krize, in se je ta fenomen ponovno pospešeno pojavljal, seveda tudi v povezavi z priseljenci. Sploh v primerih, ko se občine, lokalne skupnosti ne čutijo odgovorne za reševanje tega problema. Vse to prispeva k višanju stroškov za boj proti tovrstnim fenomenom. In to velja tudi za vprašanje Romov eh, v vzhodnji oziroma jugosodnji Evropi, kjer eh, smo strpni do koncentracije materialne prikrajšanosti. In se otepam odgovornosti za vključevanje Romov. Zato je treba to urediti na evropski eh, ravni z financiranjem in organizacijo na nacionalni ravni ne bo nikoli prišlo do ustreznih ukrepov brez posredovanja Evropske unije. Hvala lepa, gospa Samek. Želite še vi dodati kakšno pripombe, ko zaključim? Naj samo povem, da se popolnoma strinjam s tem, kar je povedal Andor. Kar pa zadeva mlade, so zadeve seveda, je brezposobnost eh, mladih eh, povezana z gospodarskim ciklom in eh, poslabšanjem ekonomske situacije. Seveda pa je treba upoštevati tudi prisotnost strategij in financ za podporo sreznim mladim sistemom usposabljanja. Več bi morali vlagati v izobraževanje in marsikaj je moč storiti v določenih pogojih. Veliko problemov izhada, izhaja tudi iz eh, opuščanja šolanja. In pogosto imamo eh, težave z mladimi, ki sploh ne iščejo dela, ki niso formalno brezposelni, ampak eh, preprosto ne počnejo ničesar. Veliko težave imamo tudi pri ženskah na tem eh, področju. Se je treba poskrbeti za ostrezno vzgojo otrok. Seveda so finančne države povezane z kriznimi časi, tukaj se popolnoma strinjam. In v takšnih razmerah je treba na evropski ravni zagotoviti ustrezna sredstva. Ne vem, ali je preko tega sklada, dejstvo pa je, da za najbolj ogrožene skupine moramo najti nove načine pomoči in nekako povezati. Eh, zagotavljanje mm, stanovanj, eh, materialne pomoči z usposabljanjem, iskanjem dela in tako naprej. Dobro bi bilo to delati preko ISS e Plus, dejstvo pa je, da so tukaj vključeni različni skladi in eh, mogoče ne bo lahko koordinirati teh različnih ukrepov, tako da bi upravičencem zagotovili bolj raznolik eh, preplet eh, različnih intervencij. Hvala lepa, gospod Brošajtis. No, zelo nakratko naj nekaj povem k zadnjem, kar je bilo povedano, kar kaže tudi naše študije. Možen način za zagotavljanje integriranega pristopa je ozvetočanje na teritorijalno komponento, kar smo naredili z integriranim teritorijalnim pristopom v tem finančnem obdobju, tako da vzamemo konkretna območja z največ težavami na področju revščine pri otroci oziroma mladih, in na tej osnovi potem eh, pripravimo ustrezne okrepe. Gospa Kalmiš, vi. Seveda potrebujemo ostrezne ukrepe za zagotavljanje eh, pomoči, materialne eh, pomoči v hrani, oblikah in tako naprej. Vendar pa bi morali prijeti iz zagotavljanja čiste materialne pomoči do mm, preventivne politike. Seveda lahko za pomočjo v hrani nekoga rešimo posledice revščine, vendar pa eh, s tem oseba sama ne dobi ničesar, ne pridobi eh, nobene samostojnosti. Mnoge države članice so se odločile za kombinacijo vsega, obeh operativnih eh, programov, ki jo je mogoče kombinirati v okviru trenutne ureditve. Najbolj učinkovit ukrep bi namreč bil, da materialno pomoč povežemo z ukrepi za socialno vključenost. Hvala. Hvala Najlepša hvala vsem strokovnjakom, Evropski komisiji, samostalim. Današnje predstavitve so bile zelo zanimive, zahvaljujem se tudi tolmačem. Za njih imamo vedno pripravljeno besedo zahvale. Naslednjič se vidimo 6. septembra ob pol enajstih. Torej, 6. septembra ob pol enajstih se vidimo zopet. Najlepša hvala vsem.